Ne moramo imeti pred seboj cilj vstopa Turčije v Evropsko unijo. Če bo Turčija izpolnila kriterije, bo lahko vstopila, če ne bo izpolnila teh kriterijev, ne bo uh, vstopila v Evropsko unijo. Pomembno je, da se da vzpostavimo mehanizme, s katerimi bomo zaščitili demokratične pravice in eh, pravice državljanov v tretjih državah. In zato je naša podpora civilni družbi temeljnega pomena. Hvala lepa, kolegice in eh, kolegi, se opravičujem, ker sem napačno izgovoril vaš primer, gospod Rodrigež. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili z razpravo in sedaj nadaljujemo s prosto razpravo. Bom poskušal dati besedo vsem, ki ste za njo prosili, ampak prosim, da se držite po ene minute. Najprej kolega Lic. Hvala lepa, Kati Piri, za ponovno zelo dobro poročilo o Turčiji. V Turčiji prišlo do dramatičnega nazadovanja demokracije. Na deset tisoč ljudi je po zaporih, več sto tisoč državnih službencev je bilo odpuščenih. Rebeka Harms in jaz sva bila prisotna tudi na prerijenih procesih v Turčiji. Omenjenega novinarja so sedaj izpustili iz zapora, vendar ne sme zapustiti Eh, države, enake velja tudi za njegovo ženo. Tudi nemški dopisniki iz CDF-a in eh, berlinskega Tage Špigla nimajo več akreditacije, ne morejo upravljati svojega dela. To močno obsojamo in vidimo, kako zelo Turčija omejuje svobodo medijev. Zato je pomembno, da se uradno zazamemo za zamrznitev pogajanj, ne pa za odpravo pogajanj. Eh, kar počes, kajti dolžni smo zauzemati se za ljudi, ki podpirajo demokracijo in človekove pravice v tej državi. Gospa Ward, ena minuta. Vedno sem se zauzemala za demokratizacijo Turčije in žalostno je videti, kako se je stanje poslabšalo v zadnjih petih letih. Pozivanje prekinitve pristopnih pogovorov in pogajanj je žalostno. Moji redni stiki s civilno družbo v Turčiji so me prepričali, da si želijo za državljanske, da si želijo demokracije in državljanskih pravic. Tudi sindikalisti, novinari, ženske, predstavniki skupine LGBTQ si želijo plodnega dialoga kurdska feministka in novinarka, s katero sodelujem v okviru projekta za zaščito novinarjev, je bila nedavno izpuščena. Ampak njen primer kaže, kako turški organi ciljajo na vse svobodne glasove. Takih primerov je še več in ti vzbujajo nelagodje in nezadovoljstvo. Hvala. Zdaj pa gospa Marijas, eno minuto. Hvala. Kaj je Turčija danes? To je odprt zapor. Gre za množično zlorabo človekovih pravic. Turčija je imperialistična sila, ki krši mednarodno pravo v okviru islamistične politike. Žal je bila politika Turčije do EU zastrupljena in delujejo proti našim vrednotam. Najboljši primer za to so zaveze in obveznosti Turčije do Evropske unije, zlasti do majhnih držav članic Evropske unije, kot je Cipar. Gre za svetohlinski odnos Evropske unije v pogovorih s Turčijo? Če želimo biti kredibilni in verodostojni, moramo vzpostaviti sankcije, naprimer embargo na orožje in vzpostaviti druge trgovinske ukrepe. To bo vplivalo na prihodnje odnose s Turčijo. Hvala. Merci, monsieur le président. Erdogan et ses alliés. Hvala, gospod predsedujoči. Erdogan je praktično uničil vse demokratične institucije v Turčiji. Značilnost njegovega režima je še posebej represivna, predvsem do opozicije in v prvi vrsti cilja na kurde in HDP. Gospod Demirtas, predsednik HDP-a, je v, pi, v zaporu poslal mi je pismo, v katerem poziva k zamrznitvi pogajanj eh, s Turčijo. Ne. Zaključka. Pogajanj. Mislim, da potrebujemo bolj transparenten pristop, tudi kar zadeva prihodne lokalne volitve. Turško ljudstvo in kurdsko ljudstvo si zasluži naše sodelovanje. Ne pa, da jih pustimo same v boju proti diktatorjem. Diktatorjem, Mm, kakršen je Erdogan, ki je zaprl več kot deset tisoč eh, nevladnih organizacij, predsednik prekinja. Žal pa mi je zmanjkalo časa, naslednje gospod Silikiotis. Hvala lepa. Treba je zagotoviti spoštovanje človekovih in temeljnih pravic. Na ozemlju Evropske unije in tako bi morali biti tudi v Turčiji. In zakaj bi se pogajali naprej, če Turčija zavrača spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in tudi ne spoštuje države članice Evropske unije, Cipra? Prekinitev pogovorov je nekaj, kar moramo narediti, vendar pa moramo nadgraditi naše dogovore. Evropska unija bi morala izvajati pritisk na Turčijo, da izpolni svoje obveznosti, da preneha z nezakonitim delovanjem, da preneha spostavljati naselbine na Cipru in da deluje v skladu z vrednotami Evropske unije. Hvala. Naslednja je gospa Firenza. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tu na tej sliki vidimo stavkajoče, ki gladovno stavkajo proti razmeram v državi. in eh, že več kot 20 let v turčiji vladajo izredne razmere eh, in ravno z izkoriščanjem tega instituta se poskuša utišati nasprotnike sama sem se sestala z Demetrasom in Segdegom, pripadnikom HDP, ki sta sedaj v eh, zaporu. Ampak eh, dejstvo je, da se odreka dostop do eh, to vrstih zapornikov. Tu v Strasburu tudi sama gledovno stavkami solidarnosti in zahtevam, da se Ožilana takoj tudi izpusti iz zapora. Kihora. Venas... Hvala lepa. Turčija tudi geografsko ne spada v Evropsko unijo in si ne želi prevzeti naših vrednot in diskriminira verske manjšine. Vlada predsednika Erdogana odpušča zdravnike, novinarje, učitelje skoraj vsak dan so tudi agresivni do Grčije in kršijo pravila teritorijalnih voda in mednarodno pomorsko pravo. Zahteva se takojšnja prekinitev pogovorov, financiranja Turčije in uvedba gospodarskih sankcij proti Turčiji. Prosili smo Turčijo, da, nima, da ne bi imela dodatnih zahtev do Grčije. To je država, kjer prihaja do pomorov in nima mesta za mizo, za pogajalsko mizo. In nima mesta v Evropi. Hvala. Gospod Han, prosim, zaključne pripombe. Izvolite. Uh, hvala. Spoštovani poslanci in poslanke, hvala za vašo za vaše pripombe in izjave. Vse nas skrbijo odnosi med Evropsko unijo in Turčijo. Svet je že ugotovil, da je pridružitveni proces sedaj blokiran in da ni možno odpirati novih poglavi. Najbolje je, da dopustimo, da kanali komunikacije ostanejo odprti in da smo še naprej kritični do Turčije, kjer je to potrebno. Nekateri menijo, da bi posodobitev carinske unije lahko bil dober korak naprej, seveda pod eh, pogojem, da so izpolnjeni določeni kriteriji. In pa uh, Turčija mora ob tem spoštovati načela in vrednote, ki se jim je zavezala kot država, kandidatka in kot članica uh, sveta Evrope. Turčija mora prav tako odpraviti spore, bilateralne spore z državami članicami. Komisija bo še naprej spremljala dogodke v Turčiji, tudi v kontekstu našega letnega svežnja o širjenju Evropske unije. Eh, še naprej si bomo prizadevali za podporo civilni družbi, torej podporo tistim, ki verjamejo v to, da se demokratična družba začne z prevzemanjem odgovornosti in pa z vsemi potrebnimi mm, z vsem potrebnim nadzorom in spoštovanjem standardov. Hvala lepa še gospa Čot. Spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam za to razpravo pozorno sem spremljala vaše izjave in lahko vam zagotovim, da imamo podobna stališča grede cele vrste vidikov odnosov z Turčijo. Svet bo še naprej spremljal dogodke v Turčiji, posvetili bomo posebno pozornost področjem, o katerih smo danes razpravljali. 54. srečanje pridružitvenega sveta bo potekalo v petek, 15. marca in to bo odlična priložnost za to, da ocenimo trenutno stanje odnosov med EU in Turčijo in da ponovno poudarimo naša stališča tako o izzivih, kako tudi o priložnostih v naših odnosih. Našim turškim sogovornikom bomo predali sporočilo, da morajo nujno in na učinkovit način odpraviti pomankljivosti, ki ste jih izpostavili v vašem poročilu danes in ki sta jih eh, ugotovila tudi svet in komisija. Istočasno mislim, da bi lahko obe strani profitirali od eh, okrepljenega dialoga. Svet si bo skupaj s komisijo in državami članicami še naprej prizadeval za napredek na področju odnosov. Na koncu se želim zahvaliti za prispevek Evropskega parlamenta in za poročilo poročevalki Kati Piri, ki je ponudila obsežen pregled dogodkov v Turčiji. Uloga Evropskega parlamenta je pomembna v širšem političnem procesu, v katerem delujemo. V proces je treba vključiti tudi državljane, tako Turčije, kakor tudi EU. Še naprej moramo vzdrževati demokratični dialog, to je v interesu obeh strani. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa dajem besedo še poročevalki Kati Piri, da povzame razpravo v dveh minutah. Hvala lepa, gospa ministrica, gospod komisar, gospod predsedujoči. Naj se vrnem k temu, kaj je povedala predstavnica sveta kanali komunikacije morajo ostati odprti. S tem se vsi strinjamo. No, ampak ta pridružitveni kanal je pa postal absurden, zato ga je treba zapreti. Potem, ministrica, rekli ste, da boste še naprej spremljali dogodke v Turčiji. Povedali ste, da se boste da boste ob petkovem srečanju z predsednikom Turčije zauzeli za področje človekovih pravic. Zanima pa me, kako boste pomagali demokratičnim silam v Turčiji, boste postavili spoštovanje človekovih pravic kot prioriteto tudi na področju trgovinskih odnosov, boste za sredstvi podprli zagovornike človekovih pravic. Torej upam, da bo tukaj svet ponudil neko bolj učinkovito strategijo, kot jo je imel do sedaj. Um, seveda, velika večina tukaj v Evropskem parlamentu poziva k prekinitvi pridružitvenih pogovorov. Za predsednikom Erdoganom se moramo nehati pogovarjati o pridružitvi Turčije. Ti pogovori si postali popolnoma absurdni. Slišala pa sem tudi nekatere člane ELS-a in nekatere uh, Eh, člane desnice, ki želijo iti korake dlje. Nim dovolj, da bi končali pogajanja, ampak želijo Turčiji celo vzeti status kandidatke. To me preseneča. Mi smo imeli deset let poročevalko o Turčiji eh, iz ELS-a, ki nikoli mm, in ti poročevalci niso nikoli pozvali k temu. Če vam gre res za kršitev človekovih pravic, se pridružite tistemu delu hiše, ki zahteva prekinitev pridružitvenih pogajanj. Jaz in pa marsikdo tukaj v dvorani upa, da se bodo stvari s časoma izboljšale. Zato ne smemo dokončno prekiniti pogovorov s Turčijo o možni evropski integraciji. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo, glasovali bomo jutri. Sedaj pa imam za vas nekaj sporočil. Včeraj je predsednik um, povedal, kakšno je tolmačenje pravila 171 odstavek 1, torej v skladu z predlogom odbora za ustavne zadeve. Takšno tolmačenje je bilo sprejeto potem, ko je potekel 24-urni rok v skladu z pravilom 226. Um, odbor Ekon je um, ob začetku zasedanja predlagal, da ne bo uh, ugovarjal delegiranim aktom, s tem so delegirani akti v skladu z pravilom 105 ostavkom 6 postali, uh, so uh, potrjeni in um, Besedilo bo objavljeno jutri v sredo 13. marca 2019. Sedaj pa bomo slišali izjavo visoke predstavnice podpredsednice komisije o izrednih razmerah v Venezueli. Komisar, bo, komisar Mimica bo nadomestil podpredsednico komisije visoko predstavnico, tako da mu kar dajem besedo. Hvala lepa. Pozdravljam pozornost, ki jo Evropski parlament posveča razmeram v Venezueli in vaše prizadevanje za iskanje dolgoročne rešitve teh razmer. Izkoristiti moramo vse možnosti za to, da bi dosegli miroljubno in demokratično rešitev, ki bi vodila do svobodnih eh, predsedniških volitev. Od zadnje razprave o Venezueli konec eh, januarja so se napetosti tam še povečale, življenski pogoji pa so se poslabšali. Število venezuelcev, ki zapuščajo državo, se nenehno veča. V skladu z podatki Z1 je 2,7 milijona venezuelcev zapustilo državo eh, in eh, ta številka bi se lahko do konca leta povečala na 5 milijonov, če bi se ta kriza še zaostrila. Nedavni ehm, izpad električne energije je še poslabšal zdravstvene storitve in pa vsega, dostavo hrane in vode. Ta kriza izhaja iz političnega in institucionalnega problema. Do te situacije je prišlo zaradi dolgoletnih napadov na demokracijo, na osnovne človekove pravice in na ustavo. Rešitev te krize mora zato biti tako politična, kakor tudi demokratična. Potrebujemo miroljubno rešitev, za katero bodo prevzeli odgovornost tudi um, prebivalci Venezuele. Treba je ponovno vzpostaviti ulogo nacionalne skupščine. Nacionalna skupščina je trenutno edino demokratično izvoljeno telo v državi. Večkrat smo pozvali tudi k po enotenju vseh članov nacionalne skupščine eh, in eh, njenega predsednika Juana Guaidoja. Treba je spoštovati ta politični mandat brez eh, strahom pred maščevanjem zaradi tega. Preden izkoristiti je treba vse druge možnosti, preden bi se zatekli k vojaški rešitvi tega problema. To bi pomenilo samo več trpljenja za prebivalce Venezuele. Istočasno se moramo izogniti nadaljnim eskalacijam razmer. Eh, pozvali smo k eh, odpravi zastraševanja civilnih uradnikov in pa državljanov Venezuele. Eh, strani policijskih in vojaških organov. Prebivalci Venezuele morajo izraziti svojo voljo na demokratičnih volitvah, ki morajo biti pregledne, vse vključujoče in pravične. Evropska unija se je zauzela za vzpostavitev mednarodne kontaktne skupine za Venezuelo. Namen te skupine bi bil ta, da bi ustvarili pogoje za politični proces, ki bi privedel do svobodnih in pravičnih predsedniških volitvah. Kontaktna skupina je zastavila jasno časovnico eh, za dosego jamstev za takšen volitveni proces. Treba je začeti pri nacionalnem proces. Eh, volilnem svetu, treba je posodobiti volilni register. Vsi politični voljtje in politične stranke morajo imeti možnost eh, sodelovati v politični kampanji in treba je izpustiti politične zapornike. Prav tako je treba zagotoviti neodvisne opazovalce volitev. Naš eh, predlog ni namenjen kupovanju časa. Pripričani smo, da bi mednarodna pobuda lahko poskrbela za minimalne pogoje, ki bi eventualno privedli do pravičnega političnega procesa in pa predsedniških volitev. Sedaj pa se je nujno odzvati na potrebe prebivalstva. Prebivalci ne morejo čakati na politično rešitev te krize. Življenje so ogrožena. Treba je omogočiti vstop eh, humanitarne pomoči v državo. Humanitarna pomoč mora priti do najbolj potrebnih. V zadnjih letih je Evropska unija namenila več kot 67 milijonov humanitarne in razvojne pomoči Venezueli in pripravljeni smo okrepiti to pomoč. Kontaktna skupina preučuje možnosti za vzpostavitev mednarodnega mehanizma za koordinacijo in dostavo humanitarne pomoči v Venezuelo. V tesnem sodelovanju z ZN in pa drugimi mednarodnimi in lokalnimi partnerji. Pomoč mora temeljiti na resničnih potrebah prebivalstva, ne pa na nekakšni politični agendi in razdeliti jo morajo neodvisni akteri pod okriljem eh, Združenih narodov humanitarne pomoči ne smemo nikoli politizirati in vedno mora služiti samo in zgolj humanitarnim namenom. Mednarodna kontaktna skupina sedaj uh, deluje predvsem na teh dveh področjih, torej gre za volitve in za humanitarno pomoč. Skupina je februarja v Venezuelo poslala tehnično uh, misijo, delegacijo, ocenili smo možnosti za organizacijo kredibilnih predsedniških volitev, pa tudi možnosti za dobavo humanitarne pomoči. Na visoki ravni smo potem razpravljali o rezultatih te tehnične misije in novo ministersko srečanje bo potekalo konec marca v Latinski Ameriki. Več kot milijon venezuelcev ima bodi si eh, evropski potni list ali pa družino v Venezueli. Zato eh, je Evropski uniji mar za tamkajšnje razmere. Prav tako si prebivalstvo v Venezueli želi spremembe. Mi menimo, da je ta sprememba potrebna, ampak ta sprememba mora priti od znotraj eh, strani prebivalcev Venezuele. Mi smo pripravljeni uh, um, narediti vse, kar je v naši moči, zato da bi lahko prebivalstvo Venezuele prevzelo nadzor nad njihovo usodo. Hvala lepa. Sedaj pa govornik je v imenu političnih skupin, gospod Gonzales Pons v imenu ELS. Ehm, gospe in gospodje, če bi ostali brez elektrike, bi umrli vsi ehm, bolniki, ki so v intenzivni negi. Ehm, v enem dnevu bi nehala teči voda iz pip, pokvarila bi se hrana, ki jo, imara, ki jo imamo v hladilnikih. Umrli bi dojenčki, ki so v intenzivni negi. Potem v treh dneh bi ne bi več imeli pitne vode in v štirih dneh bi umrli bolniki, ki potrebujejo dializo. To bi bila ogromna katastrofa. In ravno to se sedaj dogaja v Venezueli. Več kot 100 ur so ostali brez elektrike. Um, sedaj mora prebivalstvo trpeti uh, žejo, lakoto, manjka jim uh, zdravil. Uh, izpostavljeni so ter terorju oboroženih uh, skupin, uh, nacionalna valuta propada, Nikolas Maduro se je spremenil v metaforo za smrt v Venezueli in takšen je tudi njegov režim. Niso sposobni rešiti problemov, ki so jih ustvarili. Evropska unija bi morala ustrajati pri tem, da izpustijo vse politične zapornike, začenši z Luisom Carlosom Diasom, špancem, ki je izginil zato, ker je tam upravljal svoje delo novinarja. Evropska unija bi morala posodobiti seznam uh, sankcij in pa um, tistih, ki si zaslužijo sankcije. Evropska unija bi morala podpreti um, vsak ukrep za uh, odstranitev tirana v Venezueli. Treba je podpreti Juanu Guaidoja. Ali lahko uh, uh, spričo tega ostanemo križem na rok, kaj tukaj počne kontaktna skupina. Pri Venezueli gre tudi za našo lastno svobodo. Če so lačni Venezuel, eh, venezuelci, smo lačni tudi mi. Ne na zadnje zato, ker. Uh, je v Venezueli tudi veliko evropejcev. Uh, če res verjamemo v naše načela in vrednote, ne smemo pustiti samega ne Juana Guaidoja, ne ljudstva v Venezueli. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hua v regiji Antondo v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa. Ostal sem brez besede, spoh ne vem, kako naj še eh, kritiziram Madura. Mislim, da je napočil trenutek za zelo dramatične napovedi, ne samo zaradi izpada električne energije ampak tudi iz drugih vzrokov. Mislim, da eh, v Venezueli rastejo možnosti za notranji oborožen spopad. Upam, da se motim. In eh, to bi lahko pomenilo pravo človeško katastrofo. Zato bi morali se zauzeti za miroljubna pogajanja, za demokratični izhod iz te krize s pomočjo kontaktne skupine. Edini, ki se danes lahko pogovarja z opozicijo in pa z političnimi aktivisti, so Evropska unija s pomočjo kontaktne skupine skupaj z Bolivijo, Ekvadorjem in drugimi državami. Samo po tej poti lahko iščemo miroljubno rešitev. Samo na ta način bo izhod iz krize miroljuben in demokratičen demokratičen. Hvala lepa gospod Tenu, ki je na vrsti za eno minuto. Mikrofon za govornika, prosim. Gospod predsedujoči, odpoved elektrarne v Venezueli je še en uničujoč eh, udarec tamkajšnjemu ljudstvu, eh, ki že dolgo trpi in je popolnoma demoralizirano. Vzroki za problem s eh, ta problem so nejasni, kaj ti krožijo eh, nekakšne absurdne govorice, da je eh, propad elektrarne bil plot eh, teorije zarote strani ZDA. Ampak verjetno je šlo prej za slabo upravljanje te elektrarne že pod Čavezom in sedaj pod Madurom. Poročilo kaže na to, da bo prišlo do še zaustritvije te krize. Celotno nacionalno omrežje je sedaj ogroženo. Eh, večina prebivalstva je prizadeta, zato je težko oceniti razsežnosti te krize, kajti prizadete so temeljne storitve in pa infrastruktura. Pozivam vse države članice, ki morajo to še storiti, naj priznajo Juana Guaidoja kot eh, začasnega predsednika Venezuele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 Venezuela preživlja hudo krizo stalnih kršitev človekovih pravic, manjka zdravil, manjka hrane, tam je hiperinflacija, tam je nasilje in pa politično nasilje, ki je zavezalo več kot tri milijone ljudi, da so zapustili državo. Um, Nikolas Maduro vlada z strahom in grožnjami in zatira tiste, ki želijo spremembo. Njegova vlada. Um, trdi, da brani uh, najbolj občutljivi del ljudstva. In to niso moje besede, to je poročilo Amnesty International z dne 20. februarja. Um, Minimalna plača v Venezueli je 6 dolarjev na mesec. Venezuela ima to čast, da je 168. država na seznamu uh, najbolj skorumpiranih držav na svetu, v družbi, je, v družbi držav, kot je Sirija ali pa Afganistan. Kajti tudi Maduro je v vojni za svojim ljudstvom. E, pravi absurd je, da govorimo o Venezueli kot o demokraciji. Sodni sistem ni neodvisen, prihaja do samoljubnih eh, eksekucij. Tudi to je zapisano v poročilu, ki sem ga prej omenil. In El Hojkojde je um, prizorišče, kjer se Bin izvaja svoje mučenje. Guaido je legitimni predstavnik. Venezuele, legitimni predsednik, ne pa Maduro. Sedaj je država še pet dni brez uh, električne energije in ljudje morajo piti vodo iz kanalizacije. Um, Maduro pa še vedno govori o revoluciji, eh, ljudje pa so brez eh, hrane in brez zdravil. V imenu ljudstva v Venezueli se zauzemam za našo eh, solidarnost z to državo in treba je uvesti sankcije proti Maduru in njegovim režimom. Hvala lepa, gospod Kuzo Permo je naslednji. Eh, zdi se mi, da doživljam težavu in to ne zato, ker smo še toliko krat obravnavali Venezuelo. To pravim zato, ker je parlament toliko krat v imenu humanitarnega posredovanja podpiral vojaška posredovanja ali pa nasilne kampanje menjave vlade. Pomislim samo na Libijo in pa Sirijo in eh, pravzaprav je šlo za podobne kršitve človekovih pravic. Uh, Eh, šlo je samo za to, da bi zrušili suverene vlade, zato da bi lahko potem dostopali do nafti. Mm, treba je razmisliti o ponovnem uničenju libijske države, o uničenju Sirije. Pravzaprav gre v primeru Venezuele za iste laži, gre za pretvezo humanitarne pomoči, šlo je za, za državni uh, v udar in sedaj je šlo celo za sabotažo električne infrastrukture. Podobno se je zgodilo z domnevnimi um, eh, humanitarno, eh, tovrnjaki, ki so prevažali humanitarno pomoč, vse to so laži, um, s katerimi želite odstraniti vlado, ki vam ni povoljo, po volji, ni vam eh, mir za, ni vam mar za vse tiste, ki so bili ubiti recimo v Kolumbiji, v Afriki ali pa druge. Eh, nehajte lagati, nehajte podpirati to kriminalno vojno, pustite Venezuelo pri miru. Eh, Hvala lepa, sedaj pa gospod Papadakis Konstantinos v imenu nepovezanih poslancev. Suppose that you take it offline. Prosim za mir v dvorani. Prisluhnite gospoda, gospodu Papadakisu, kot smo mi poslušali vas. Izvolite. Samo prebivalstvo Venezuele lahko odloča o svoji prihodnosti in pa o svojih notranjih zadevah. Kontaktna skupina ima samo nekakšne imperialistične ambicije. In podobno je z Evropsko unijo in pa njenimi zavezniki v Latinski Ameriki. Eh, pravzaprav želite odstraniti demokratično izvoljenega predsednika in nastaviti lutko. Mm, mar vam je samo za nadzor nad naravnimi viri v tej državi, zato podpirate uh, možnost državnega udara proti legitimni vladi in vse skupaj pod krinko humanitarnega posredovanja. Mi vse to obsojamo, podpiramo venezuelce in pa njihovo komunistično stranko. Mislim, da bo ljudstvo na koncu zmagalo. Uh, Hvala lepa za eno minuto, gospod Panzeri, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po resoluciji, ki smo jo sprejeli pred nekaj tedni, sem se spraševal, kakšen je glavni cilj, ki ga želi Evropski parlament doseči, da bi prispevali k rešitvi venezuelskega vprašanja. Prva stvar, ki jo je potrebno narediti, je, da to razpravo omaknemo iz eh, nekakšnega propagandističnega eh, prostora. Predvsem se moramo zauzemati za svobodne in verodostojne predsedniške volitve. In vedeti moramo, da je rešitev lahko samo demokratična in miroljubna. Vse drugo bi povzročilo samo še več eh, trpljenja in škode prebivalstvu. Ključna je tudi humanitarna pomoč, ki jo je potrebno zagotoviti v okviru ustreznih eh, kanalov. Evropski parlament se mora zaveriti, da vse drugo lahko samo škoduje. V takšni zapleteni, težki situaciji, menim, da je edino, kar nas mora voditi, politična inteligenca. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Besera, pa ste reče. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ali veste, zakaj je Venezuela v temi? Zato, ker uh, zločinci to potrebujejo, zato, da bi lahko upravljali svoje zločine. Maduro režim je avtoritaren in skorumpiran, zato Venezueli manjka svetlobe, manjka ji tudi zdravil, hrane. Uh, Um, Maduro je odgovoren za vsakega, ki bi umrl v bolnišnici zaradi spada električne energije. Um, danes je bil zaprt uh, Luis Carlos Díaz, španski državljan, evropski državljan. Madurov režim želi še več teme za svoje zločine, zato ker želi ubijati, masovno ubijati, brez da bi pri tem uporabil kakšno kroglo. Uh, s tem uh, z zavračanjem kontaktne skupine želi tudi diskreditirati Evropsko unijo. Veste, kaj se dogaja, ko ni električne energije, ni vode, eh, bolnišnice ne delujejo, ni eh, benzina in tako naprej. Mm, treba je priznati umestno vlado Juana Guaiduja in se zauzeti za svobodne volitve. Juan Guaido mora biti naš edini stik. Ta država je sedaj v krizi in zato bi eh, gospa Mogherini morala poklicati predsednika Guaidoja in ga vprašati, kaj lahko naredi Evropska unija za njega in pa za državljane Venezuele in potem bi to morali dejansko storiti. Hvala. Oh, eh. Hvala lepa. Za eno minuto, gospa Gomeš. Premalo je hrane ni javnega prevoza, šole ne delujejo, mla, mladi so v težavah, bolniki v bolnicah eh, umirajo. Venezuela je na robu prepada, nič se ne bo rešilo brez svobodnih volitev. Oborožene sile morajo zaščititi ljudi. Država tega ne bo storila zaradi korupcije, zaradi trgovine z drogami, v katero je bil upleten Maduro. Mednarodna skupnost mora jasno zahtevati, da Maduro in njegovi pajdaši pridejo pred roko pravice, ne da jih rešita Kuba in eh, Rusija. Pomembno je, da odgovarjajo za korupcijo, ki je Venezuelo privedla do te točke. Gre zgolj za vprašanje časa. Nikakor ne moremo še naprej ohranjati Madura na oblasti in še naprej ljudstvo izpostavljati takšnemu trpljenju. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Haranzova. Eh, venezuela je tik pred kolapsom izpad električne energije je nekaj kar potrjuje da maduro ni voditelj ki jo ki ga potrebuje ta država je tiran to jasno kaže na to kaj morajo trpeti eh, venezuelanci strani vlade, ki jih ne zastopa in ne spoštuje. Evropska unija ne sme več čakati. Treba je razširiti selektivne sankcije in zagotoviti, da bo režim na miroljuben način uh, predal vodenje države. Uh, Evropska unija ima dve možnosti. Lahko aktivno podpiramo zakonito, demokratično, miroljubno rešitev takšno kot jo predlaga Juan Guaido, ali pa lahko še naprej čakamo in smo priča še, vem, še več smrtim, še več zločinom in še več trpljenju. Uh, vse dokler ne bo Venezuela popolnoma se zrušila. Izbira je naša. Treba je spoštovati demokracijo in pa ustavo v Venezueli. In to pomeni, da moramo priznati Juana Guaidoja kot začasnega predsednika. Upam, da bomo k malu lahko predsednika Guaidoja pozdravili tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zelo dolg se znam prošen za besedo v prosti razpravi. Je. Poskušal bom eh, čim večjim dati besedo, čeprav že nekoliko zamujamo po programu, ampak eh, če se bomo vsi držali predvidene ene minute bo šlo, sicer bom moral seznam skrajšati. Se javljate k besedi po postopku modrega kartona? Ja, se ste že na seznamu. V vsakem primeru bi bilo zdaj prepozno za modri karton. Dobro, kolegice in kolegi, začenjamo. In ravno vi, gospod Ranželj, imate prvi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Venezueli so razmere, ki so resnično izredne po naravi zaradi pomanjkanja električne energije je situacija vse bolj težka ni vode bolnišnice so zaprte vlada lakota ljudje so v vse večjih težavah in problem venezuele danes ni več problem diktature proti demokraciji ne gre za vprašanje življenja ali smrti gre za resnično humanitarno katastrofo. In zato moram tu povedati, da pogosto v tem parlamentu poslušamo številne poslance, ki so napovedovali, da se bo to zgodilo. In mislim, da smo jim dolžni to priznati, kajti mi v Evropski uniji, na, mednaro, v, na ravni mednarodne skupnosti, smo potrebovali predolgo, da smo spoznali, da je Maduro diktator. Več kot to, gre za pravega despota in v pravem pomenu besede je to celo morilec lastnega ljudstva. Hvala lepa, prosim vas res, da se držite po ene eh, minute vsak, kajti se z nami je zelo dolg, ne bi rad eh, drugim imel besedi. Gospod Farija, ena minuta. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Boj za svobodo in demokracijo v Venezueli traja že zelo dolgo, kot so nekateri kolegi sami dejali. Moram povedati, da v državi, kakršna je Venezuela, kjer elektrike že štiri dne ni, to predstavlja velikanski problem. Trgovine so izropane, nimajo kaj prodajati, prezgodaj rojeni otroci umirajo v bolnišnicah, ljudje, ki potrebujejo elektriko za to, da bi delovale vitalne naprave v bolnišnicah prav tako umirajo ameriška pomoč še ni dovolj na tisoče ljudi beži iz venezuele zaradi popolnega odklopa električne energije in zaradi kraje denarja od prodaje nafte je država že onkraj roba propada. Predsednik eh, prekinja. Naslednji govornik. Eh, razmere v Venezueli so resnično dramatične, gre za dramo otrok, eh, žensk, starejših, celih družin. Pomisleki, ki smo jih slišali tu v dvorani, so po mojem mnenju neverodostojni v smislu resnične učinkovitosti našega ukrepanja. Naši politični ukrepi bodo imeli zelo, zelo omejen učinek. To, s čimer se moramo resnično ukvarjati, se pravi, da se mobilizira mednarodno javno mnenje, da se organizira humanitarno pomoč, pa je prava rešitev. In Venezuela se s temi težavami dejansko ukvarja že vse od leta 1948 in z današnjo razpravo ne bomo pomagali Venezueli, če ne bomo dosledni, če ne bomo vse čas spremljali razmer. V takšnih eh, razmerah je humanitarna pomoč eh, ključna, sicer bo vse skupaj en sam kaos. Hvala, gospod Salafranka Sančes, ena minuta. Režim eh, v Venezueli ostaja na oblasti samo zaradi uporabe brutalne sile in trpljenja prebivalstva. Sprašujem se, koliko trpljenja bodo še morali prenesti prebivalci Venezuele in koliko smrti bo še zahteval ta eksperiment socializma v 21. stoletju, preden se bo zrušil. Situacija je kaotična in zatiranje se ne konča. Govorimo o novinarjih, ki so jih omenili tudi drugi kolegi, zahtevamo njihovo nemudno izpustitev. Eh, videli smo pritiske na posadko letalske družbe Air Europa, videli smo tudi, kaj se dogaja na mejah z Brazilijo in Kolumbijo. Gospod predsedujoči, Evropska unija ne more ostati križem rok spričo tega sistematičnega kršenja človekovih pravic. Treba je spoštovati mednarodne standarde in pa uvesti um, diplomatske sankcije. Govornika so prekinili. Hvala lepa za eno minuto. Gospa Jimenez. Dobre que uno de los países más ricos en recursos. Obžalovanja vredno je, da je država, ki ima bogate energetske vire, sedaj že pet dni zavita v temo. In zato niso krivi imperialisti in pa razno razne zarote. Ne, Čavizem je pripeljal Venezuelo v to situacijo. V Venezueli uh, morajo prebivalci piti onesnaženo vodo, bolniki v bolnišnicah umirajo. Eh, izkazalo pa se je, da ima vojska nadzor nad električnimi instalacijami in Kuba še vedno tukaj deluje kot vampir in uh, požre več kot 80 tisoč sočkov nafte na dan. Evropska unija mora zahtevati, da se to energijo vrne prebivalstvu Venezuele, ki ga zastopa začasni predsednik Juan Guaido. Treba je zaustaviti ta izvoz, masovni izvoz energije iz Venezuele na Kubo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ehm, lakota, eh, žeja, eh, pomanjkanje zdravil, slabšanje valute, eh, vse to pomeni, da Venezuela že dolgo trpi. Maduro se je zato izmislil ehm, volitve in potem ni želel priznati rešitev. Nekateri Madura že obravnavajo kot ehm, um, zločinca zaradi kršitve človekovih pravic. V Venezueli so moški in ženske obsojeni na življenje ob robu, živijo v lakot in trpljenju, želijo pa svobodno in miroljubno državo. Rešitev moramo iskati v okviru kontaktne skupine. Treba je poskrbeti za organizacijo svobodnih in kredibilnih predsedniških volitev in želi nasprotovati vsaki rešitvi, ki, bi, ki ne bi spoštovala mednarodnega prava. Hvala lepa. Gospa Miranda, eh, prišlo je do eh, izpada tako v energetskem smislu, pa tudi drugače. Gospod predsedujoči, ali ste videli članek v New York Times? Ehm, mislim, da oni niso zavezniki Madura, ampak vseeno razkrivajo nekatere lažne novice. Eh, nekaterim eh, konzervativcem tukaj je prav malo mar za prebivalstvo Venezuele. Gre jim samo za njihove lastne politične točke. Vedno znova blokirajo Madurovo vlado, ko ta išče možnosti za dialog. Kako lahko govorite o dialogu, ko ne želite dialoga? drugo, ampak želite denar, nafto, eh, posle, denar, denar in denar. Um, Na ta način bodo vaše sedeže zasedli iz skrajne desnice in pravzaprav bi vas to moralo bolj skrbeti kot pa Venezuela. Hvala, gospa Senra, ena minuta. Si. Gracias, Hvala lepa, gospod komisar. Gospod komisar, kolegi. Postavila bom štiri zahteve. Prvič, pustite pri miru Venezuele zato da bodo prebivalci Venezuele tisti, ki bodo odločali o svoji prihodnosti. Drugič, ne bodite cinični. Če vas res zanima demokracija in pa človekove pravice, potem morate najprej obsoditi napade in sankcije ZDA. Napadi, kot je ta, ki je povzročil eh, izpad električne energije. Tretjič, treba je dokazati, da vas eh, skrbi za ljudstvo, ne pa za njihovo nafto. In pa četrtič, treba je pustiti pri miru Venezuelo in uh, končati z politikami, ki vodijo do izkoriščanja delavcev in uh, vedno večjih dobičkov podjetij. Hvala lepa brez sramu lažemo v tej razpravi. Zaradi izklopov električne energije v državi je vlada v nevarnosti, da pade. Ne želite ne miru, ne demokracije. E, podpirate najbolj reakcionarno opozicijo v Venezueli. To, da sledite Trumpovi vladi, vse to vodi v neuspeh. Tudi izpade elektrike so neuspeh, tudi incidenti na meji so neuspeh. Vaše načelo neomešavanja, ki je zapisano tudi v listino, ustanovno listino Združenih narodov, predstavlja neuspeh. Želite mobilizirati portugalsko govorečo skupnost v eh, državi. Venezuelci ostanajo, ostajajo zagovorniki svoje neodvisnosti. Hvala lepa. Razmer v Venezueli so popolna tragedija. Država se je zatekla k socializmu, ki vodi v katastrofo in absolutni socializem vodi v absolutno katastrofo. Ljudje so v velikih težavah, kriza je neizmerna, edino, kar lahko stvari še poslabša, pa je sicer dobro namerna, ampak nespametna intervencija. EU in drugi tuji akteri mislim, da mora biti zelo, zelo previdni. Mislim, da je pomembneje, da se pogovorimo z venezuelci in da smo pripravljeni z njimi sodelovati, ko se ponovno postavijo na noge. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je ponovno vaša. Hvala lepa. To je bila zelo koristna, zelo pomenljiva izmenjava mnen in zahvaljujem se spoštovanim poslancem in poslankam za prispevke. Politika EU do Venezuele bo še naprej vključevala elemente pritiska, pa tudi elemente politične podpore demokratični miroljubni rešitvi. Še naprej bomo sodelovali z državami v regiji in z drugimi mednarodnimi akteri predvsem v okviru mednarodne kontaktne skupine in uporabili bomo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, da to državo pospremimo na pot k miroljubni izpogajani rešitvi. Venezuelci tako v državi, kakor v tujini, bodo še naprej tisti, ki so naša primarna skrb in še naprej si bomo prizadevali za to, da izpolnimo njihove potrebe. Naj zaključim s tem, da še enkrat povdarim, kako zelo cenim vlogo parlamenta pri ohranjanju te pomembne teme na samem vrhu mednarodne agende. Hvala lepa. Hvala. Kot razumem, je za besedo prosil še en kolega, ki je želel besedo v okviru proste razprave, ampak po pravilih vam sedaj besede ne smem dati, se upravičujem, ampak eh, tem ne morem stori, v zvezi s tem ne morem storiti nič. Lahko, lepo vas prosim, govorite v, v mikrofon. Izvolite, dobite eno minuto. Ne želite besede? Zmanjkalo nam bo časa, se upravičujem še enkrat, kot velja za vse kolege, pravilo je, da prosite za besedo, ampak v trenutku, ko se začne prosta razprava, je seznam zaključen. V vsakem primeru se opravičujem, ker vas eh, prej nisem videl, zdaj imate na voljo eno minuto, izvolite. I'm sure you can speak even without the paper. I'm here. Okay. Well, I said that, uh, yo sé que venezuela vivía un periodo de Vem, da Venezuela preživlja obdobje teme. To smo vedeli že prej. Tam obstaja huda humanitarna kriza. No, ampak danes ta tema ni več metafora, ampak je realnost. Otroci v bolnišnicah umirajo brez eh, luči, brez vode. Videli smo, kaj se dogaja na mejah. Um, Maduro je zavrnil tovornjake z zdravili, z hrano, Evropska unija pa še naprej govori o kontaktni skupini. Ampak Maduro se dela norca iz kontaktne skupine in iz dialoga in to se dogaja že mesece in leta. Evropska unija ne more govoriti o svobodnih volitvah uh, kar tako abstraktno. Treba je govoriti o Guaidoju, treba je zastaviti datum, treba je vedeti, kaj se bo zgodilo, ne pa govoriti v abstraktnih pojmih. Edino sporočilo, ki ga imam za uh, prebivalstvo Venezuele je in uh, poslanka je bila prekinjena. Pa lepa še enkrat. Uh spominjam na to, kar sem dejal glede postopka proste razprave, drugih možnosti, kot jih določa poslovnik, ni. S tem je razprava zaključena, glasovanje bo potekalo na eh, naslednjem delnem zasedanju. Prehajamo na naslednjo točko in sicer poročilo gospe Fotiga. E SZD, dve leti po poročilu EU o strateški komunikaciji proti sovražni propagandi z tretjih strani. Gospa Fotega, hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V veliko čast mi je, da lahko predstavim ta priporočila eh, svetu in visoki predstavnici podpredsednici dve leti po sprejetju pomembnega poročila o komunikacijski strategiji EU za boj proti sovražni propagandi iz tretjih strani. Sama sem služila kot poročevalka Evropskega parlamenta pri drugih povezanih eh, poročilih. Prvo poročilo je bilo sprejeto novembra 2016. Razdeljeno je bilo v dva dela in tu smo obravnavali ključne akterje ki delujejo proti EU z sovražno propagando. Predvsem gre za državne akterje, v prvi vrsti Rusko federacijo in pa nedržavne akterje, v prvi vrsti radikalizirane islamistične skupine, kot je ISIS. Tokrat smo se odločili, da to poročilo oziroma priporočila strukturiramo na drugačen način, zahvaljujoč tudi prispevku predstavnikov pomembnejših političnih skupin v parlamentu, smo razdelili poročilo v več poglavi. Najprej oristane 2018, boj proti hibridnemu vojskovanju. Podarjamo tudi pomen preprečevanja cenzure ob hkratnem boju proti hibridnemu vojskovanju sovražni propagandi, dezinformacijam in napačnim informacijam. Prav tako poudarjamo pomen kakovostnega novinarstva, pomen ohranjanja svobode govora in eh, svobode medijev, prav tako izpostavljamo možnost zakonodajnega ukrepanja tako na evropski ravni kot na mednarodni ravni. Prav tako na nekaterih točkah izpostavljamo potrebo po uvedbi humanitarnega